Kolegice in kolegi, bomo začeli. Če nišče ne ogovarja, bomo potrdili dnevni red. Sedaj pa ročitve koordinatorov z 21. februarja. To imate v dosjeju za srečanje. In če nišče ne ogovarja, lahko tudi rečemo, da da so te odločitve prav tako potrjene. Sedaj pa bomo začeli z glasovanjem. Prosim, da vstavite svoje kartice v elektronske naprave. Najprej bomo preverili, ali se deluje, torej preverjamo, glasujemo. Glasujemo. ste vsi glasovali, očitno ne. Gospa Toma, nimate kartice? Ker je danes dan žena, zato. V redu, konec glasovanja. Velika večina, ni uh, veliko odsotnih. V redu, bomo torej začeli. Proučevalec Danilo Voti, smernice za proračun. Vse najboljše vam. Hvala. Upam, da bom dobil kakšno darilo od vas kolegi. Kompromis ena, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Kompromis za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis tri, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog slojbe 38, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto vzdržane, zavrn. Predlog spremembe 39, 20 za. Proti, vzdržane, sprejeto. Predlog 40, 20 za. Proti, vzdržane, zavrn. Predlog 41, 20 za. Proti, ni čisto jasno. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. 18 za. No, sprejeta, kakorkoli že. To je bil predlog SMB 41. Sedaj pa kompromis 4. Kdo je za? Za. Kompromis 4. Za. Proti. Vzdržanje sprejeto. Predlog SMB 52. Za. Proti. Vzdržanje. Bomo preverili. Elektronsko glasujemo. Elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 17 proti 12. Sedaj pa predlog 53. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnen. Predlog 54. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog 55. Za. Proti. Proti vzdržani. Bomo preverili, elektronsko preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 16 za proti 14, 6 gospod Toma. Proti. To je bilo 55, zdaj pa kompromis 5. Kdo je za? Proti, vzdržane. Sprejeto. predlog sem je 63 za, proti vzdržanje sprejeta. Kompromis 6 za, proti vzdržanje sprejeta. Kompromis 7 za, proti vzdržanje sprejeta. Predlog sem je 74 za, proti vzdržanje sprejeta. 75 za, proti vzdržanje sprejeta. 76 za, proti vzdržanje sprejeta proti vzdržane. Zavrnjene. 77 za, proti vzdržane. Sprejeto. Kompromis 8. Kdo je za? Proti vzdržane. Sprejet. Predlog 86 za, proti vzdržane. Sprejeto. Kompromis 9. Kdo je za? Proti vzdržane. Sprejeto. Kompromis 10 za, proti vzdržane proti vzdržane sprejeta. Predlog 25 za, proti vzdržane zavrnen. Kompromis 11 za, proti vzdržane sprejeta. Kompromis 12, kdo je za, proti vzdržane sprejeta. Predlog smo bil 28 za, proti vzdržane sprejeta. Kompromis 13 za, proti vzdržane sprejeta proti vzdržane sprejeto kompromis 14 za, proti vzdržane sprejeto kompromis 15 za, proti vzdržane sprejeto, predlog spremembe 115 za, proti vzdržane sprejeto kompromis 16 za, proti vzdržane sprejeto, predlog spremembe 124 za, proti vzdržani spreto 125 za, proti vzdržani spreto kompromis 17 za, proti vzdržani spreto kompromis 18 za, proti vzdržani spreto. Predlog spremembe 134 za, tukaj imamo glasovanje v štirih delih. In tukaj še potem ustni predlog spremembe glede prvega dela. Oziroma, tretjega dela sem upravila predsedujoči. Uh, tretjega dela, ampak v drugih delih moramo glasovati, kaj ne? Torej, prvi del glasujemo. Kdo je za? Proti? Vzdržane. Sprejeto drugi del za. Proti? vzdržanje, zavrno. Tretji del, z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržanje, sprejeto. Četrti del, za, proti, vzdržanje, sprejeto. Predlog spremembe 135 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Predlog 136 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržanje, sprejeto. 138 za, proti, vzdržanje, sprejeto proti, vzdržanje, sprejeto. 138, prvi del za, proti, vzdržanje, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržanje, sprejeto. Tretji del, oziroma bomo preverili, drugi del preverjamo, elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. 20 ehm, proti 12, torej proti. Naslednji del, tretji za, proti, vzdržane, sprejeto. Četrti del, za, proti, vzdržane, zavrnjeno. Kompromis 19, za, proti, vzdržane, sprejeto. Sedaj. Sedaj. pa imamo pri 142 več delov. Uh, tretji del, kdo je za? Proti? Bomo preverili. Torej, tretji del pri predlogu spremembe 142. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 17 za proti 12. Četrti del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrljeno? Oziroma, želite preveriti? V redu, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Sprejeto 17 eh, proti 11 kompromis 20 za, proti, sprejeto 21 za, proti, vzdržani, sprejeto 22 za, proti, vzdržani, sprejeto 23 za, proti, vzdržani, sprejeto 151 ehm, za, proti, vzdržani, sprejeto 152 za, proti, vzdržani, sprejeto mislim, da je spletu, ampak bomo preverili. Konec uh, in je spletu. Gospod Tomas, ste glasovali? Ste, ok. Torej, 17 proti 15. 152, sedaj pa 153. Kdo je za? Proti, vzdržan, sprejeto. 154 za, proti, vzdržane zavrneno. Sedaj pa um, vodnica ena za proti spleto. Predlog smo dva. Bomo tukaj glasovali po delih. Prvi del za proti vzdržane spleto. Drugi del za proti vzdržane sprejeto. Predlog smembe 3 je brez predmeten, ja, ker je bil drugi sprejet. Torej, predlog spremembe 4 za, proti, vzdržanje, zavrnjen. Predlog 5 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 6 je brezpredmeten. Ok, kompromis 24 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Kompromis 25 za, proti, vzdržanje, sprejeto kompromis 26 za, proti vzdržane sprejeto, predlog smo bili 21 za, proti vzdržane sprejeto in potem še glasujemo o končnem besedilu poimensko glasujemo, glasujemo. Izpetaj klub. Konc glasovanja, sprejeto 26 proti 4 tri vzdržane. Ja, torej, lepo darilo za um, rasni dan, kar je, gospod Vjoti. Čestitke. Sedaj pa naprej. Izvajanje instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, instrumenta za humanitarno pomoč in Evropskega razvojnega sklada. Kolega Žurdi Sole je proučevalec, predlog SMV1 za, proti vzdržani, zavrnjen, predlog 2 za, proti vzdržani, zavrnjen, predlog 3 za, proti vzdržani, sprejeto, predlog SMV4 za, proti vzdržani, sprejet, predlog 5 za, proti vzdržani, sprejet, predlog 6 za, proti vzdržani, vzdržani. Zavrnem predlog 7 za, proti vzdržani. Sprejeto predlog 8 za, proti vzdržani. Zavrn predlog 9 za, proti vzdržani. Bomo preverili elektronsko glasumo, glasumo od 9. ste vsi glasovali? Ja, konec glasovanja. Zavrn. 19 proti 12. Predlog 10 za. Proti. Zdržane. Spred. Predlog 11 za. Proti. Vzdržane. Sprejeto. Kompromis 1. Kdo je za? Proti. Vzdržane. Sprejeto. predlog spremembe 15 za, proti vzdržanje bomo preverili 15 elektronsko preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnen 19 proti 12. Predlog spremembe 17 za, proti vzdržanje sprejeto. 18 za, proti vzdržanje sprejeto predlog 19 za, proti vzdržani sprejeto, predlog 20 za, proti oziroma ta je sedaj brez predmete, gremo na 21 za, proti vzdržani bomo preverili, glasujemo. Demande à voter. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Spet to, 15 proti 14. 21 je bilo to. Predlog 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, zavrnen. 25 za, proti, vzdržani vzdržane, sprejet 26 za, proti vzdržane, sprejeto 27 za, proti vzdržane, sprejeto. In sedaj še glasujemo o končnem besedilu, kot je bilo spremenjeno. Pojmensko glasujemo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 26 proti 3, 3 je vzdržane, sprejeto. Žorde Sole, čestitke. Sedaj pa uporaba sredstva Evropska sklada za prilagoditev globalizacije. Eh, gospa Gresle, gre za Goodyear v Nemčiji. Predlog smo dva. Kdo je za proti vzdržani predlog dve? Je to... predlog 2 o novem odstavku 2a. Ok, hvala za to. Torej, predlog spremljajo dve. Za, proti, vzdržanje, spreto. Predlog spremljajo tri. Gospod Bila. Gospod predsednik, v nemškem prevodu je bilo napisano najprej predlog spremembe 2 in zaradi tega sem glasoval za, ker sem menil, da gre za predlog 2. Ampak ne vem, ali ste dejali, da je sedaj predlog spremembe 1 sprejet. Vsekakor je v nemškem prevodu tule pisalo predlog spremembe 2. Ena pride na koncu seznama glasovanja kajti ena se nanaša na uvodno izjavo E. Sedaj govorimo o dve, o predlogu spremembe dve in ta je sedaj sprejet. Torej, sedaj pa predlog tri. Za proti vzdržani bomo preverili elektronsko glasujemo. Skrtaj tu vejo. Konec glasovanja. 16 proti 12. Sprejeto. Predlog spremembe 4. Za. Proti. Vzdržane. Zavrn. Predlog 5 je umaknen. Predlog 6. Za. Proti. Vzdržane. Zavrn. Predlog 7. Za. Proti. Vzdržane. Sprejeto. Predlog 8. Za ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti. Vzdržane vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 9. 9. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnen. Predlog 10. Še z tehničnim popravkom. Eh, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Predlog 11. Za. Predlog 11 proti ostržane. Sprejeto 12 je umaknjen, sedaj pa 13 za, proti ostržane. Mislim, da je sprejeto, ampak bomo se na elektronsko preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 17 proti 13. Sedaj pa predlog 14. Kdo je za? Proti vzdržane, sprejeto, predlog 15 za, proti, vzdržane, sprejeto, 16 za, proti, vzdržane, zavrnen, 17 za, proti, vzdržane, sprejeto, 18 za, proti, vzdržane, zavrnen, 19 za, proti, vzdržane, sprejeto, 19 za, proti, vzdržane, sprejeto, Predlog ena za proti vzdržanje zavrn. Sedaj pa glasujemo o končnem besedilu, pomensko glasujemo, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 28 proti 3, sprejeto čestitke predsednici Gresle. Vient ensuite. Euh, C'était pas prenos, très torej presprodito. Sigrid Morissani, notre splochne percevalet. Torej, eh, smo o tem preglasovali, ampak gospoda Morešana pa ni. Torej, predlagamo naslednjo presprotitev to potem vpliva na glasovanje o pregoditvi globalizacije. In bomo sedaj elektronsko glasovali. Gospod Morešan predlaga, da rečemo da, torej pozitivno glasovanje. In kot rečeno, to potem vpliva na točko 5. Um, ehm, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto 23 eh, proti 4. Sprejeto. Potem pa še drugi oddelki. Nekaj sprememb. Richard Ashworth, prosim. Boš predstavil priporočila za spremembe pri ombudsmanu. Gospod poročevalec. Hvala um, ombudsman, torej varuh, um, torej želi zamenjati um, AST 7 stalni sedež, tako da bi um, še nekoga na novo zaposlili. To je iščenja 50 finančne uredbe, to je zelo manjša sprememba. Tehnično smo v bistvu ni treba glasovati, ampak predlagam, da to odobrimo. Torej, tako da bomo imeli to presproditev uh, in da bomo to potem odobrili. Merci, Hvala, Richard Ashworth, sedaj pa poročevalci v senci, morda kakšni komentarji? Ne, kar pomeni, da ni ogovora in lahko rečemo, da je ta predlog sprejet. Sedaj pa Monika Holmar. Mislim, tukaj o nepremičninski politiki ne bo glasovan in smo končali z glasovanjem. Torej, smo končali z glasovanjem. Monika, prav tako mislim, da ni novih informacij. Uh, bi ga želi predstaviti odboru. Naslednjič. V redu. Mm. Sedaj pa pilotni projekti in pripravljanje ukrepi. Tukaj gre za proračun 2018 in pa za naslednji proračun 2019. Gospoda Murešana ni. Dajem pa besedo Danielu Vjotju. Torej, boš uh, govoril po letu 2019 se tudi posredno 2018, kajne? Gospod Pročvarec, besede vaše. Ringaco, prezidente. El, um... Ehm, Najlepša hvala, predsednik. Seveda, zaenkrat, če ne moremo veliko povedati o pilotnih projektih za prihodnje leto. Zakaj? Zato, ker še vedno Mi smo v fazi predstavitve projektov. Trenutno še potekajo pogajanja s komisijo. Predlagam torej, da o tem spregovorimo pozneje. Vsekakor pa se zahvaljujem kolegom za to, da so odločali o prejšnji različici besedila glede smernic za proračun za leto 2019. Tako da je treba upoštevati, kaj smo pripravili v tem dokumentu. Pri pilotnih projektih in pri pripravljalnih ukrepih se je že začelo usklajevano delo skupaj s političnimi skupinami, tako da je treba to upoštevati tudi politične usmeritve parlamenta in političnih eh, skupin na tem področju. Kolega Murešan je v preteklem letu izvrstno opravil svoje delo. In tudi sam si prizadevam, da bi to delo letos opravil enako kakovostno. Reči pa moram, da se moramo zaprostaviti temu, kar pravi komisija v lastni oceni pilotnih eh, projektov. Naš odbor in parlament lahko odločata na podlagi političnih prednostnih nalog, ki smo si jih določili in ne samo na podlagi tehničnih kriterijev, ki jih za ocene uporablja komisija. kolegi in eh, kolegice in eh, odbori bodo pričakovali takšen pristop, da bomo delali na podlagi političnega pristopa in da bomo upoštevali, koliko so ti predlogi v skladu s prejetimi političnimi odločitvami. Hvala. Hvala, gospod splošni poročevalec. Zdaj pa bodo besedo eh, dobili poročevalci v senci. Monika je ravno kar odšla. Gospod Kölmel, želite vi besedo? Eh, boste vi povedali svoje mnenje? Najlepša hvala, predsednik, čisto na kratko. Rad bi se zahvalil poročevalcu oziroma soporočevalcema. To poročilo je zelo pomembno. Pokazati moramo, da Evropa ne teče naprej samo po ustanjenih ciljih, tem, tirih, temveč da izkoriščamo tudi nove priložnosti. Tako da sicer nismo zadovoljni s čisto vsem, kar je bilo opravljeno, ampak nasplošno smo dokaj pozitivni. Hvala. Gospod Depre je tudi odšel. Ne, še vedno je tukaj. Gospod Depre, želite podati svojo oceno pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov? Ste namreč poročevalec v senci. E, ne vem točno, kaj bi povedal. Malo sem. E, Eh, bil raztresen, oprostite. Hvala za mnenje. Rijada. Gospodin Rijada, ki je tudi ni. Gospod Tarant je naslednji poročevalec v senci. E, ampak ravno kar se pogovarja po telefonu, tako da bomo malo počakali, da konča pogovor. A, enako mnenje imate kot gospod Depre, torej se ne želite oglasiti. Naslednjih poročevalcev v senci tudi ni. Gospod Fioti. Ja, mislim, da nimam več eh, kaj dodati, ampak to je zelo pomembno vprašanje, pravi predsedujoči. C'est au travers des actions pilotes. Pomembno vprašanje je to, zato ker prek pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov lahko eh, uvedemo tudi določene inovacije v programe Evropske unije. In eh, zato je zelo hvale vredno, ko podpremo nek pilotni projekt in uh, morali bi izvajati tudi uh, ustrezne uh, nadzorne ukrepe, da bomo videli, kakšna je kakovost pilotnih projektov. Eh, včasih pa tukaj ni ravno eh, dovolj eh, dejavnosti oziroma se to ne nadzoruje dovolj dobro. Gospa Gardija Saval, ja, nadzor je pomemben. Pardon, monsieur Rubik. Gospod Rubik. Najlepša hvala, predsednik. Pri pilotnih projektih gre za projekte, ki so v veliki večini inovativni in mislim, da je komisija to tudi ustrezno zagotovila v prihodnje. Se pa prioritete komisije skozi leta spreminjajo, to se pogosto zgodi. Za parlament gre tu za neke vrste pravico do pobude. Želje državljanov in eh, državljank lahko izražamo tudi prek izvrševanja proračuna in eh, glede na to imamo tudi možnost, da izpostavimo in ustrezno izvedemo te želje. Ampak eh, vseeno pa je pravica do pobude tu na tem področju bolj v rokah komisije. Včasih pa vseeno poštevajo naše prednostne naloge. Ne bi pa želeli, da vse ostane v pristojnosti komisije in eh, sveta. Želeli bi, da bi komisija upoštevala tisto, kar želi parlament zagovarjati v imenu državljanov in državljan. Hvala. Gospod Deprej, zelo na kratko. Rad bi se vam samo zahvalil, ker ste vi povedali to, kar sem želel povedati jaz. Eh, eh, no, hvala, da ste se mi zahvalili ne želi nihče več besede, potem bi sam nekaj povedal. Leta 2016 je bil podpisan eh, pilotni projekt o mobilnosti vajencev v Evropi. To je bilo zelo zapleteno. Hitro eh, smo ugotovili, da obstaja veliko vir pri mobilnosti za vajence. Eh, vajence, kajti vezani so na eh, zakonodajo na področju dela v posameznih državah članicah. Ta zakonodaja pa je zelo različna po državah. 400 eh, milijonov je komisija namenila temu področju od leta 2018 do 2020 in to je povezano tudi z Erasmus. Komisija je 5. oktober oktobra podala priporočilo za enoten status eh, vajenca v Evropi, zato da bi na ta način olajšali mobilnost. Tako bi ljudem omogočili, da potujejo, da gredo v države, kjer je tradicija eh, vajništva eh, zelo dobra. V Avstriji je tako, prav tako v Nemčiji, na Danskem in na Nizozemskem in vidite, da prek pilotnih projektov dosežemo tudi napredek in mogoče bomo imeli specifičen program v okviru naslednjega finančnega okvira za eh, poklicno usposabljanje in vajeništvo. Eh, dobro, gospod Vijoti, tukaj računamo na vašo prizadevnost eh, in vaše znanje da bomo to upisali eh, tudi v proračun za leto 2018 in sicer želimo eh, vključiti pilotne projekte, ki veliko obetajo. Moramo pa spoštovati eh, roke. Mm, osnutek mnenja mora biti vložen do 27. aprila ob 12 predloge sprememb pa je treba uh, vložiti prek e-komitija Bač. Uh, povezavo imate tudi v svojih dosjejih. Euh, Želi komisija eh, spregovoriti glede pilotnih projektov, glede ocene, glede samega postopka? Izvolite. Hvala, predsednik. Rad bi samo pozdravil eh, izmenjavo mnen, ki jo imate danes. V umestnem poročilu je postalo jasno, da je komisija pred nekaj dnevi pokazala, da z vidika izvajanja 88 uh, priparjalnih ukrepov um, in pilotnih projektov vse dobro in da samo enega projekta ne bomo izvedli, tri pa še vedno interno preučujemo znotraj komisije. Menim, da je to zelo dobro, da je to uspeh. To kaže na kakovost pripravljalnega dela, ki je bilo opravljeno strani poročevalca in strani služb komisije. Tako da bi splošnemu poročevalcu za proračun 2019 želel vse dobro. Lahko zagotovim, da bo, ga bo komisija podprla po najboljših močeh. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala. No, danes imamo pa dober ritem dela, kar hitro nam gre. Morali bi z glasovanjem končati ob desetih. Et aborder le projet de budget pour le Parlement sur le rapport de monsieur. No. Ob 10.15 naj bi začeli s točko 11, eh, prihodki in odhodki za proračunsko leto 2019, Evropski parlament, to je poročilo Rubik. Eh, dali mu bomo besedo, pri tem pa moram povedati, da je prvi del odprt, drugi del eh, razprave pa bo zaprt za javnost. Gospod Rubik, izvolite. Najlepša hvala, predsednik. Proračun za leto 2019 eh, Evropskega parlamenta je seveda proračun, ki se nanaša na posebno leto. Nekaj tem je novih. Paziti bo treba na nekaj novih elementov. Na eni strani gre za Brexit, s katerim se bomo letos še posebej ukvarjali tudi program večletnega finančnega okvira, torej priprava proračunskega okvira za prihodnih sedem let bo imela vpliv na razprave. In v letu 2019 bodo potekale tudi volitve v Evropski parlament. Tako da bodo potrebne spremembe proračuna tudi zaradi tega. Glede priprav na volitve, to je element, ki smo ga že predvideli v zakonodaji, tako da imamo tudi na voljo številko, ki so bile odobrene v predhodnem obdobju. In te številke kažejo, da gre tu za sredstva, ki bodo namenjena predvolilnim kampanjam, s katerimi bomo pozvali državljane, da izkoristijo svojo demokratično pravico glasovanja o predstavnikih v parlamentu. Zato je treba prebivalstvo obvestiti ne samo o dejavnostih parlamenta, temveč tudi o tem, kaj parlament predvideva v prihodnje in kakšne so pravice državljanov in državljank, ko gre za volitve. Politične stranke imajo tudi različno razumevanje demokracije v Evropi v prihodnje. In mislim, da je treba predstaviti te različne poglede, da potrebujemo zelo široko razpravo, zato da bi državljanom pokazali, da želimo izboljšati sodelovanje v Evropski uniji. Glede splošnega dela mojega poročila in glede predlogov predsedstva gre za eh, zvišanje sredstev v višini 18,7 odstotka in dejali smo že v preteklosti, da je naša rdeča linija 20 odstotkov, kar pomeni, da parlament v nobenem primeru ne bi eh, mogel potrditi, da bi več kot 20 odstotkov razdelka 5 zagotovili za upravne izdatke. Tako da smo zelo veseli, da je predsedstvo upoštevalo to rdečo linijo, pri kateri smo ustrajali že v preteklosti. Veseli smo, da je bilo to upoštevano. Glede na to, da je prihodnje leto volilno leto, se nam zdi pomembno, da bi zmanjšali izdatke, kolikor se le da. Evropski parlament bi rad bil zgled za nacionalne parlamente v tem pogledu in zaradi tega je trenutni predlog, ki znaša 18,79 odstotka, res najmanjši predvideni znesek v zadnjih 15 letih za to vrstne izdatke. In mislim, da je to izvrsten način, da pokažemo, da smo pripravljeni odhodke povezati z večjo učinkovitostjo. Torej, s tem bomo pokazali, da v osprednje postavljamo učinkovitost. Proračun Evropskega parlamenta se bo povišal za 3,9 odstotkov. Manjše pa je zvišanje za razdelek 5, iznaša samo 4,25 odstotka. V razdelku 5 bi torej lahko bili še bolj varčni. Povečanje proračuna za parlament 3,9 odstotka se sicer zdi veliko. Je pa treba upoštevati dejstvo, da bomo imeli dokaj visoke izredne dohodke za volilno leto, predvidenih je 37,3 milijone evrov za volitve in še izredni odhodki v višini 34,3 milijonov za obravnavanje vprašanj varnosti recimo in drugih področji. Nasplošno pa izredne naložbe in odhodki znašajo 1,6 milijona. In dve tretjini proračuna Evropskega parlamenta je vezana na indeksacijo. To velja tudi za nadomestila za poslance in zaposlene. To se nanaša tudi na pogodbe, ki so bile sklenjene glede najema prostorov. Tako da je treba razpravljati tudi o teh vprašanjih. V razpravah bom ustrajal pri dodatnem varčevanju na tem področju o tem bo treba spregovoriti v okviru predsedstva in mislim, da bo treba kar trdo nastopiti v razpravah z predsedstvom. In glede Brexita smo, slišimo dobre novice. 8. decembra smo se dogovorili, da glede proračunskih let 2019-2020 postopamo tako, kot da bi bilo Združeno kraljestvo še vedno članica Evropske unije. To pomeni, da bomo vsaj za nekaj časa zagotovili določeno stabilnost. Tu gre tudi za obveznosti, ki izhajajo iz večletnega finančnega okvira. In uh, v tem pogledu bodo vsi parametri proračuna ostali enaki. Vesel sem, da je bila sprejeta ta odločitev. Glede vprašanja sedeža Evropskega parlamenta, kot veste, se večina poslancev strinja, da bi morali imeti samo en sedež. Spor pa se začne, ko začnemo odločati, kje naj bi ta sedež bil. Z pravnega eh, vidika in političnega vidika je naš sedež v Strasburgu in eh, vodje vlad in držav bi morali odločati o novem sedežu če bi se tako odločili. In to je veliki ziv za 28-terico oziroma prihodnje 27-terico. Parlament eh, je pač tu v rokah eh, odločitve vodi vlad in držav. Zanimivo je tudi, kako bodo oblikovani posamezni letni proračuni. 1. aprila naj bi poslanci iz Združenega kraljestva de facto, de facto odšli, pa tudi zaposleni v, v svetu komisiji in pri sodišču, kar pomeni, da bodo Britanci izgubili nekoliko na vplivu in zaradi tega bo zanimiva tudi sestava Evropskega parlamenta po odhodu Združenega kraljestva. Združeno kraljestvo torej ne bo imelo več možnosti odločanja in glasovanja pri pomembnih vprašanjih, kar obžalujemo. Sedaj pa še volitve leta 2019. Predvidemo, bodo volitve potekale brez um, prisostovanja Združenega kraljestva, kar pomeni, da se bo Združeno kraljestvo umaknilo iz um, demokratične zastopanosti v Evropski uniji. Pomembno pa se nam zdi sodelovanje. Pomembno se nam zdi, da pokažemo, da smo po dveh svetovnih vojnah na podlagi sodelovanja na političnem področju zagotovili mir za naše državljane in državljanke. Da vprašanji in sporov nismo več reševali na vojaški način, temveč da smo odločitve prepustili politikom. Tudi po porazih smo bili sposobni stopiti skupaj in razpravljati o prihodnosti. Mislim, da nismo vsi zadovoljni z čisto vsemi odločitvami Evropskega parlamenta. Včasih eh, izgubiš, včasih zmagaš. Takšna je pač politika. Pomembno pa je, da zagotovimo mir za državljane in da lahko na miren način, eh, ne nasilen način, rešujemo spore znotraj Evropske unije. Kampanja, za katero naj bi namenili 33 milijonov evrov, je torej kampanja, ki ne bo preveč draga. 500 milijonov državljanov imamo, tako da se lahko sprašujemo, kakšni so stroški glede na prebivalstvo. Mislim, da je cena približno polovica skodelice kave, kar ni tako drago. Naše politične skupine doma bo, bodo tudi aktivne in eh, na voljo nimajo dovolj sredstev. Tudi zaposleni niso vedno na voljo za politično kampanjo. Tako da bo doma zelo težko ustrezno vzditi kampanje. Komunikacijska strategija na ravni Evropskega parlamenta je zelo pomembna, torej prek informacijskih uradov in prek postopka špicen kandidatov. Te dejavnosti so pomembne zato, da nas državljani opazijo. Tako lahko zagotovimo svobodne, demokratične volitve. Približno 50 odstotkov poslancev v prihodnje ne bo kandidiralo oziroma ne bodo izvoljeni. Tako da številni poslanci odhajajo. Njihovi asistenti in zaposleni pa bi se morali imeti možnost ustrezno pripraviti na to situacijo. Tudi prehodni izdatki predstavljajo previdnostno načrtovanje. In tudi odhojajoči zaposleni Združnega kraljestva bodo uživali sredstva iz teh prehodnih eh, ureditev. Naslednje pomembno vprašanje se nanaša na varnost in na, eh, na kibernetsko varnost. Ključno pri tem je, da upoštevamo dogodke v Belgiji in upoštevamo raztoče nasilje. Glede na to je treba zagotoviti, da so zgradbe ustrezno zavarovane, vse pa dovolj prosto dostopne. Tako da spremembe pri hodih so že bile uvedene, tudi glede razdelitev tokov eh, obiskovalcev je bila zagotovljena tako v parlamentarijumu kot v hiši evropske zgodovine. Tako smo zagotovili dovolj varnosti. Tudi v Strasburgu smo sedaj spremenili ureditve, tako sedaj lahko obiskovalci bolje razumejo, kako deluje demokracija v Evropi in zaradi tega menim, da so pomembni takšni praktični primeri in da je treba pozdraviti tudi moderno ureditev predstavitve delovanja parlamenta, tako da lahko ljudem dobro razložiš, kako poslanci delajo. Treba je ljudem tudi eh, razložiti, da ni treba, da poslanci nujno vedno sedijo v, plenarne, v plenarni dvorani, temveč eh, da mm, opravljajo tudi eh, druge naloge. Kajti tudi komisija ni nikoli prisotna v celoti, ampak jo zastopa recimo samo en predstavnik. Tako da to so razprave, o katerih so že razpravljali razpravljale politične skupine in tudi odbori. Jasno je, da so takšna vprašanja deležna prednostne obravnave. Potem, glede varnosti komunikacij, tudi to moramo obravnavati prednostno. Komunikacija z javnostjo je izredno pomembna. Približno 800 trialogov moramo še upraviti v tem mandatu. Prav tako se nenehno povečuje število posebnih odborov, tako da bi kolege in kolegice prosil, da razumejo, da ti posebni odbori za seboj potegnejo sorazmerno visoko povešanje stroškov znotraj parlamenta, zaradi tega, ker je treba prerasporediti zaposlene, ker pride do dodatnih stroškov za tolmačenje. In eh, to pomeni, da ti posebni odbori terjajo torej, zmogljivosti na račun rednih odborov. Tako da bi zagovarjal razpravo na ravni predsedstva glede pristojnosti posebnih odborov. Kako bi lahko recimo delo posebnih odborov in posebnih dejavnosti podredili krovnemu odboru? Na ta način bi lahko prihranili veliko stroškov in veliko birokracije. Glede na to, da to niso odbori, ki bi služili izvajanju zakonodajnih postopkov, se mi zdi primerno, da bi uvedli posebne ureditve in naslednja točka se nanaša na zgradbe. Monika Holmajer je recimo pre, že govorila o tem, da bo vzhodno krilo Konrad Adenauer v Strasburgu v letu 2018 že moč napolniti z osebjem. V letu 2019 pa naj bi prenovili tudi zahodno krilo. Tudi financiranje zgradbe KAD mora biti izvedeno na zelo dosleden in pregleden način. Predsedstvo nam je predložilo tudi zelo podrobno dokumentacijo glede odstopanj, ko gre za gradbena dela, glede razlik med predvidenimi sredstvi in izvedenimi sredstvi, torej glede tega, koliko sredstva se bo še zahtevalo za spremembe v zgradbi KAD. Na ta način bomo lahko ocenili, koliko proračunskih sredstev bo to še terjalo. Vemo tudi, da bo prišlo do prenovitve hemicikla v Strasburgu in tudi v Bruslju. V obeh eh, plenarnih dvoranah so zamenjali um, strope. Dobro se spominjamo šokantnih uh, slik ko so z stropa padli nosilci in poškodovali naša delovna mesta. To je bila velika katastrofa, tako da pomembno vprašanje je vprašanje varnosti zgradb. Tako da gre tu za veliko težav, ki so povezana z zgradbami in mislim, da bi morali to vprašanje previdno obravnavati. Gre tudi za varnost eh, obiskovalcev, zaposlenih in eh, poslancev. Tako da z vidika načrtovanja izdatkov za zgradbe je zelo pomembno, da izvedemo gradbena dela, ne samo kratkoročne prenove, ampak tudi prenove na dolgi rok. V preteklih letih se je naše delo zelo prestrpilo strukturiralo. In to je treba odraziti tudi v naših zgradbah. Z vedika so, sodelavcev je zelo pomembno, da imajo na voljo dostojne možnosti za delo, ustrezno okolje in da so na voljo tudi skupinski prostori za druženje. Trenutno imamo na voljo dve pisarni v Bruslju in eno plus eno pisarno v Strasburgu in ta ureditev bo v prihodnje zelo pomembna. Prišla bo nova generacija poslancev, ki z vidika informacijskih in komunikacijskih sredstev zahteva nove elemente. Tako da je treba opremiti vsa delovna mesta z vtičnicami, prek katerih lahko polniš svoje naprave. Poleg tega saj veste, da kakovost internetnih povezav v parlamentu ni takšna, kot bi si želeli, tako da lahko še marsikaj izboljšamo. In sedaj še čisto na kratko. Glede pavšalnih sredstev, to bi radi ohranili in tudi statut za poslance bi radi ohranili in radi bi zmanjšali pisne zahteve zahteve glede dela poslancev. Glede na to, da ogromno časa sedaj porabimo samo za beleženje lastnih dejavnosti. Tako da menimo, da je treba razmisliti o tem, kako bi to lahko poenostavili. Glede osebja, prihranili smo 59 delovnih mest, torej gre za zmanjšanje enega odstotka na leto kar pomeni, da smo dosegli cilj zmanjšanja zaposlenih za 5 odstotkov v, v petih letih. Upam, da to upošteva tudi države članice. Tudi na nacionalnih ravneh bi lahko razmislili o bolj učinkovitem delu. In na koncu bi povedal še, kakšna je časovnica. Do 14. marca imamo možnost ulaganja predlogov sprememb. In 22. marca bo na to potekala razprava o predlogih sprememb in že sedaj se veselim komentarjev kolegov in kolegic. Tako bom lahko poročilo oblikoval na bolj učinkovit način in uh, upam, da bom na to lahko v optimalni obliki to poročilo predstavil tudi javnosti. Hvala. Hvala, gospod poročevalec, za predstavitev vašega osnutka poročila. Govorili se o tem, uh, kakšen bo proračun parlamenta za leto 2019, ki bo posebno leto, kot ste tudi povedali, kajti dobili bomo nove poslance in poslanke. Hvala za vse te podatke. Zdaj pa prosim poročevalce v senci, da nam predstavijo še svoje mnenje. Gospa Gardija Saval, hvala. No, več komentarjev imam in pa tudi eno pritožbo in začela bom s pritožbo. Eh, gospod Rubik in pa poročavci v senci delamo brez uradnih informacij o eh, tem, ali bo do stvari potrjene in kakšni so roki. Zaenkrat smo dobili samo ustne informacije prejšnji teden, eh, nič pa še v pisni obliki in težko delamo brez teh informacij. Morali smo tudi oceniti poročilo, ki ga je pripravil kolega Rubik na podlagi informacij iz prejšnjih let in na podlagi nekih uh, predvidevanj. In to je moja pritožba. Zdaj pa še par komentarjev. Gospod Rubik eh, je povedal, da gre za posebno leto, vedno so ob koncu mandata proračuni posebni, eh, gre za spremembo mandata, eh, zamenjave poslancev in njihovih ekip. In eh, to je izredna situacija, ki se ji ne bomo mogli izogniti. V zadnjih letih eh, tudi prihaja do dodatnih naložb zaradi varnosti tega parlamenta, za zagotavljanje varnosti torej je treba zagotavljati tudi dodatna sredstva. Gospod Rubik je to tudi povedal in tudi zapisal v svoj predlog poročila. Ta odbor je vedno skušal ohraniti stroške pod nadzorom. Vedno smo se trudili, da eh, ko gre za stroške eh, vsakdanjih dejavnosti, eh, da bi se ti stroški povečevali skladno z inflacijo. In Eh, politične skupine bodo pogledali, kje bi še lahko prišlo do kakšnih prilagoditev, tako da bo vse skupaj usklajeno z inflacijo. Potem je pred nami še en problem. Predsedstvo sprejema odločitve, ki imajo tudi proračunske posledice, ampak ta odbor pa ne sodeluje pri tem, ne sodeluje pri odločitvah in tega ne Eh, potrdi. Naprimer to, da je v Strasburu treba zamenjati pisarne, ne da bi imeli dovolj prostora, potem eh, prenoviti naj bi bilo treba restauracije. To so odločitve, ki jih mi nismo potrdili. Lahko se z njimi strinjamo, ampak eh, odločitve so bile sprejete in to nas zavezuje, da to predvidimo tudi v proračunu za parlament. v zadnjih letih smo že skušali razrešiti to vprašanje in ga pojasniti eh, predsedstvu. Eh, morali eh, bi imeti deljeno odgovornost, kajti proračun oziroma odbor za proračun je soodgovoren za pripravo proračuna in mora vedeti, kakšne so odločitve in pri njih sodelovati. Potem bomo podali še nekaj predlogov sprememb ena, eno vprašanje sploh bilo polemično tukaj v odboru in o tem smo razpravljali uh, že v zadnjih letih. Uh, gre za splošne stroške. Tukaj predsedstvo ni podalo nobenega novega predloga. In v teh letih smo se uspeli dogovoriti samo o enem odstavku, ki dobro odraža stališče tega parlamenta. Bomo pa še naprej delali na tem, ker stvari še niso dorečene. Potem uh, Eh, povračila za misije parlamentarnih pos, eh, asistentov, prostite. Eh, za leto 2018 smo eh, dali predlog, da bi bila ta nadomestila za asistente enaka kot za poslance. To še ne velja. Hmm stroški za asistente naj bi bili že prej dobro porazdeljeni, to je bil odgovor oziroma izgovor, eh, ampak za naslednji mandat bi bilo dobro pogoje izenačiti oziroma uskladiti s pogoji, ki jih imajo poslanci. No, če govorimo o stroških za parlamentarne asistente, eh, ta osnutek predlaga pa tudi to, da pride do ustreznega povečanja, mislim, da je to tista beseda, ki jo je uporabil eh, gospod Rubik, ustrezno povečanje za asistente. Skupina socialistov je eh, potrdila, da sprejema tako povečanje na začetku mandata, ampak eh, eh mislim, da. Eh, v teh pogojih že lahko delajo asistenti eh, in da imajo tudi ustrezno plačo. Potem eh, še nekaj o štipendijah. Imamo eh, medskupino za študente in mlade. Naredili smo študijo o tem, torej o štipendijah. In ugotovili smo, da eh, je odstotek tukaj samo 20 odstotkov pri ljudeh, ki imajo plačo okrog 1000 evrov. Eh, parlament eh, tudi zagotavlja te štipendije um, v pisarnah poslancev, torej za ljudi, ki delajo v pisarnah poslancev in drugih uradih parlamenta, zato da bi jim zagotovili ustrezno plačilo. Ehm, potrebovali pa bi ustrezen načrt eh, njihovega usposabljanja, zato, ker, zato pravzaprav podeljujemo štipendije. Od eh, zasebnih podjetij tudi moramo zahtevati, da ne bodo zlorabljali tega um, vidika oziroma teh štipendistov. Pravila na tem področju bi se morala spremeniti zato, da bodo uh, pogodbe upoštevale minimalne ustrezne pogoje. Toliko lahko povem na podlagi informacij, ki smo jih dobili do zdaj. Hvala. Hvala, gospa Gardija Saval. Gospod Kölmel zdaj dobi besedo. Izvolite. Hvala, predsednik. Najprej bi se rad zahvalil našemu poročevalcu, kajti tisto, kar povedal, je bilo zelo sežno in eh, tudi ravno prav podrobno. Najlepša hvala tudi kolegici Gardija Zabal. Lahko se pridružim. Sedaj je treba imeti v pogled tudi v konkretne številke, tako da lahko razpravljamo na podlagi konkretnih številk. Usmeritev, ki pa jo je predstavil poročevalec, je za nas popolnoma ustrezna. Pomembno je, da še naprej delamo na podlagi 751 poslancev, kajti ne vemo, kaj se bo zgodilo. Seveda, navzdol gremo še vedno lahko, če bo prišlo do brexita ampak mislim, da je to treba tudi zelo transparentno predstaviti, tako da ne bi eh, nastal občutek, da smo si s tem nakopali rezervo, ki jo bomo na to preporedili na druga področja. Tako da treba je pač eh, upoštevati število poslancev in eh, jasno sporočati o tem. To je zelo pomembno, spogledi na to, da se približuje volilno leto. Pomembno pa se je vprašati tudi, kako se bomo spopadali z novimi izzivi. Morda bi morali zahtevati tudi drugačne kvalifikacije zaposlenih. Živimo v čedalje bolj virtualnem svetu in na to se je treba odzvati. Dan današnji bi morali imeti v svoji ekipi osebo ali dve, ki se lahko uh, zelo obsežno ukvarjata z eh, področjem IKT. Zato pa je treba imeti tudi posebno upremo. V nekaterih pisarnah, pa kot veste, imamo recimo samo dva ali tri zaslone, pa z njimi ne moreš nič. Tako da treba je zagotoviti ustrezna delovna mesta za zaposlene, ki izpolnjuje tudi zahteve glede zdravja in varnosti pri delu. Tako da je treba tu storiti še marsikaj, ampak močno zaupal v naše, našo upravo. Bi pa izpostavil tisto, za kar si prizadevamo vsi, gre za odpravljanje birokracije. To vedno znova izpostavljamo. Bi pa morali to načelo imati resno. Je pa res, da vsaka odprava birokracije pomeni tudi združevanje moči na nekem mestu ampak to je treba vzeti v zakup. Mislim, da naše delo ne bo učinkovitejše in bolj transparentno, če bomo sprejemali če dalje bolj podrobne ureditve. Zadeve bi se samo za bolj zaplete. Tle. Pomislite samo na tistih 400 evrov, ki jih lahko vsako leto uporabimo in upažamo, da je vsako leto to teže zagotoviti. In sedaj Vem za primere, ko so recimo celo merili ali so logotipi, ki jih uporabljamo, dovolj veliki. Treba ste vprašati, koliko pogodb bomo podelili komu in po katerem obsegu, po kolikšnem obsegu pogodbe je treba izvesti javni razpis. Kajti trenutno niti ne vemo, ali bomo lahko v prihodnje sodelovali z določenimi podjetji. Tako da mislim, da preveč podrobne ureditve ne bodo izboljšale končnega rezultata. Treba je delati na pravi odpravi prekomerne birokracije. Je pa res, da potem ne moremo voditi vsega čisto do potankosti. Hvala. Hvala. mi smo uh, zakonodajalec in moramo tudi pregledati eh, stvari. Moramo se vprašati, ali ne prispevamo tudi samih kompleksnosti pravil. Počistiti moramo pod uh, predlastnim pragom, ker včasih smo tukaj soudeleženi. Imamo uh, Eh, finančna pravila eh, in kompleksnost vseh teh eh, pravil samo raste. Hvala, gospod Kölmer. Gospod Ali. Thank you, Mr. Chair. Hvala, gospod predsednik. Spoštovani kolegi. Najprej bi se rad kolegu Rubigu zahvalil za zapleteno poročilo. Mi bi seveda imeli drugačen eh, pristop pri tem poročilu. Lahko zauzamemo populističen ali pa realističen pristop. Vi ste zauzeli realističnega in to pozdravljam. Upoštevati pa je treba, da imamo tudi zakonodajna pooblastila in treba je razločevati med temi pooblastili in izvršnimi pooblastili. Mislim, da usmeritev v vašem eh, poročilu dobro pokriva evropski eh, proračun Evropskega parlamenta za prihodnje leto. Prav tako ste izpostavili glavne gonilne sile v ozadju številk, ki so predstavljene v poročilu. To poročilo je dovolj eh, široko, da zagotavlja informacije glede številnih dogodkov, ki nas čakajo v letu 2019. To leto je posebno zaradi tega, ker bo to volilno leto in ker bo stekel tudi proces Brexita in to bo imelo tudi vpliv na finančna sredstva parlamenta. Večji del proračuna Evropskega parlamenta so odhodki, ki so indeksirani. Stopnja gospodarske urasti v Evropski uniji pa je blizu ničle in uh, naši izdatki so povezani tudi uh, stopnjo inflacije. In zaradi tega je delež razdelka 5 najnižji od začetka trenutnega vetličnega finančnega okvira. To je trajnost narave, gre za manj kot 20 odstotkov v primerjavi s splošnimi odhodki Evropske unije. Predlagani proračun se je povečal za 3,9 odstotka v primerjavi s trenutnim letom in to ste dobro otemeljili v svojem poročilu tako da bi lahko glede na to upoštevali še en komentar. Glede na letno povečanje proračuna Evropskega parlamenta v zadnjih letih pri razdelku 5 lahko ugotovimo, da je tokratnje povečanje znatno manjše. Pozdravljamo pa dialog med eh, Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti z vidika transparentnosti in boljšega razumevanja vloge teh akterjev v zakonodajnem procesu. Gre za ozaveščanje evropskih državljanov in državljan, kar je pomembno, glede na to, da se bližajo volitve. Glede na oblikovanje preoračuna na podlagi uspešnosti, naj povem, da je to pomembno načelo za to, da bi zagotovili večjo uspešnost in učinkovitost tudi z vidika dela zaposlenih glede na izzive, ki nas čakajo v prihodnjem letu. Hvala, gospod Ali. Besedo zdaj dobi gospod Tarant. Thank you, Mr. President, and thank you, Mr. Rübig, for taking another exercise of. Najlepša hvala, gospod uh, Rübig, in najlepša hvala, da ste opravili to delo na področju oblikovanja našega proračuna. To je zelo dobra osnova za delo. Nakratko bi podal samo tri pripombe glede nekaterih točk. Omenjali ste predvolilno kampanjo in evropske politike in institucije. Seveda ne gre za tako zelo pomembno zadevo, ampak pripravite se na to, da bodo tu na vaš račun letele kritike, saj strani nekaterih političnih sil. Mislim, da je treba razmisliti, v kolikšni meri bo Brexit dejansko plival na parlament. Seveda bomo izgubili izvrstne britanske kolege iz nekaterih političnih skupin. Ampak mislim, da tu pridemo tudi do velike težave uporabe angliščine. Pri tem bi lahko prišlo do težav v generalnem direktoratu za prevajanje. Po mojem mnenju bo angliščina postala nezakonita. Bomo, pa, bomo imeli možnost govoriti o angliščini, tudi o tem je treba razmisliti. In tretjič, vesel sem, da je poročevalec ponovno zauzel pristop, ki temelji na sinergiji med uh, odborom regij in odborom za socialne in ekonomske zadeve in našim parlamentom. Tudi generalni sekretarjat eh, je zelo dovzeten za ta pristop. In ne nazadnje bi morda moral o tem spregovoriti bolj na zasedanju za, zaseb, za zaprtimi vrati. Gre za prostovoljni pokojninski sklad. Tu bi morali preučiti vse pravne in tehnične vidike, kako preprečiti, da bi to preveč obremenilo naš a, proračun. Z finančnega vidika morda to ni velika težava, ampak treba je upoštevati, kako so delovale na tem področju prejšnje generacije. To lahko negativno vpliva na nas in treba je upoštevati, da se bližajo volitve v prihodnem letu. Najlepša hvala in to je vse, kar sem želel povedati. Hvala, gospod Tarant. Marko Zani je naslednji. Grazie, presidente, ringrazio il relatore per la sua. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi jaz bi se rad zahvalil poročevalcu za osnutek poročila. Seveda bom kot poročevalec v senci tudi v prihodnje sodeloval s poročevalcem. Strinjam se glede kritik, ki jih je gospa Gardija Zabal izpostavila glede načina komunikacije in pomankanja dokumentacije. To Je v pristojnosti parlamenta, zadeve so zapletene in delati brez ustreznih dokumentov je izredno težko. Sploh, ko gre za delo posebne skupine, ki se sooča z velikimi izzivi. V veliko pomoč bi nam bilo, če bi lahko prejeli vse dokumente, ki jih potrebujemo čim prej tako da bi lahko delali tako dobro, kot se le da. Glede proračuna, naj izpostavim nekaj številk. Ta proračun temelji na predpostavki, da bo članov parlamenta 751, vendar pa ne vemo točno, kakšna bo situacija leta 2019 po Brexitu. Svet bo sprejel odločitev in odbor AF, če se prav spomnim, je podal predlog, na podlagi katerega bi število poslancev po Brexitu znašalo 705 poslancev. Trenutno imamo torej 751 poslancev in v letu 2019 bo verjetno število poslancev nižje. Govorimo pa o predlogu proračuna za Evropski parlament, ki naj bi se povečal za 3,9 odstotka v primerjavi z letom 2018. Kaj bomo torej storili, če se bo število poslancev zmanjšalo? Ali bomo torej z tehničnega vidika sorozmerno zagotovili znižanje sredstev? Torej, nujno je treba imeti v mislih tudi to številko, 705 poslancev. V poročilu ste parlament primerjali z ameriškim kongresom. Ta primerjava se mi ne zdi primerna, ker gre tu za dve različni instituciji z različnimi pristojnostmi. Priložnost sem imel obiskati kongres ZDA In tisti, ki so bili tudi prisotni na tem obisku, mislim, da se dobro zavedati, v čem je razlika. Tako da mislim, da ni dobrega razloga, da bi to ohranili v poročilu. Glede asistentov se strinjam s tistim, kar so dejali kolegi. pomembno je, da tudi za asistente zagotovimo ustrezna plačila, ko jih najamemo v Bruslju. Ko gre za stažiste, mislim, da bi bilo dobro preučiti številke. Pri tem pa bi morali upoštevati vsaj minimalno spodnjo mejo za njihova plačila. Tu moramo postopati regulativno, zato da zagotovimo ustrezna plačila za stažiste. Glede izrednih odhodkov. Pogosto pravimo za proračune v volilnih letih, da so izredne narave. In uh, strinjam se tudi s tem, da je Evropski parlament drugačen od nacionalnih parlamentov. Volitve potekajo enkrat na pet let, tako da ko je govora o izrednih odhodkih v volilnem letu, to res pomeni, da se zmanjšajo naše zmožnosti načrtovanja proračuna. Seveda lahko predvidevamo, kakšen bo proračun tudi v volilnem letu in ga primerjamo s predhodnim letom. In seveda smo tudi zagotovili sredstva vnaprej za predvolilno kampanjo v letu 2019. Toliko glede izrednih eh, odhodkov in eh, sestavni del teh izrednih odhodkov je tudi Brexit. Tudi to je nekaj neobičajnega. Treba je upoštevati tudi srednjeročno in dolgoročno načrtovanje v obdobju brexita. Prebral sem si besedila sekretarjata in predsedstva glede izrednih odhodkov in ti dokumenti so potrdili moje pomisleke. In sicer, izredni odhodki v volilnih letih so pogosto opisani kot neutralni odhodki, tako da z tega vidika je morda nekoliko težko razložiti našim državljanom, kako tale institucija deluje. Gre za pomisleke, da se ta sredstva zagotavljajo tudi političnim skupinam, ki niso zagovornice Evropske unije. Zadeve morajo biti jasne. Z političnega vidika bi morali odhodki v večji meri zagotoviti za določene politične stranke, za druge pa nekoliko manj. Obenem pa je treba naše delo tudi ustrezno predstaviti državljanom. Tako da tudi to so pomembni elementi, ki jih bomo seveda upeli v razprave v predvoljeni kampanji prej sem bil uh, svetovalec uh, za nepremičninske sklade, predtem sem postal poslanec. In dobro bi bilo, da bi strokovnjaki najprej ocenili naše zgradbe. Če bi izvedli takšne ocene, bi mislim, da lahko odpravili številne pomisleke glede uporabe sredstev. Recimo glede izbire lokacije informacijskega urada v Parizu. Gre za izredno luksuzno lokacijo v Parizu in dvomim, da so sredstva, ki smo jih eh, investirali v to lokacijo, res eh, smotrno porabljena sredstva. Nisem pripričan, ali je bil ta odhodek eh, primeren glede na to, da gre samo za urad predstavnika Evropskega parlamenta. Ne vem, ali lahko to sploh primerjamo s vprašanjem ustreznih nadomestil za stažiste, če primerjamo, koliko sredstev namenjenemo za njo v primerjavi s plačami redno zaposlenih. Vsekako so to vprašanja, o katerih bo treba razpravljati na prihodnih sestankih. Hvala. Hvala. To so bili vsi poročevalci v senci. Zdaj pa se lahko oglasijo še drugi kolegi, ki želijo besedo. Gospod Manka. Eh, on je povezava med predsedstvom in pa eh, našim odborom. Najlepša hvala. Gospodu poročevalcu Rubigu bi se rad zahvalil. Obenem pa bi rad podprl Ajder. Podpiram tvojo kritiko glede dokumentov. dokumentov. Dokumenti so zelo pomembni. Gospod predsednik, še nekaj komentarjev bi podal. Glede težav. Pred dvema letoma aprila je tale odbor na plenar pa na to tudi plenarno zasedanje potrdilo, da enkrat na pet let upoštevamo indeksacijo in da prilagodimo proračuna dejanskim potrebam. Recimo, ko gre za zastavljanje vprašanj komisiji, je to samo ta postopek v letu 2010 znašal 10 milijard evrov. 10 milijonov evrov, pardon. Na to pa smo zmanjšali ta znesek in uh, upoštevali indeksacijo in na to smo ugotovili, da je treba upoštevati indeksacijo pri številnih uh, področjih. In ugotavljamo tudi lahko, da nekateri izdatki uh, niso potrebni in da bi si jih lahko prihranili in tako smotrno vrčevali. Kaj torej storiti v primeru, ko je parlament že nekaj odobril, ko so torej že predvidena sredstva na podlagi oblikovanja proračuna za 2018, potem pa se zadeve dejansko ne odvijajo in ne zgodijo. Čeprav je parlament v preteklosti odobril sredstva za to. Kaj se zgodi, če na koncu ne pride do rezultatov kljub namenjenim sredstvom? Na koncu smo nekoliko frustrirani. Potem uradi za informiranje, ki so podobni parlamentarjumu, ugotovili smo, da je dobro imeti predstavništva, kot je tisto v Parizu, kajti tudi komisija ima takšna predstavništva v državah članicah. Tako da lahko bi imeli, pomembno se mi zdi, da imamo taka velika predstavništva v večjih državah, v manjših državah pa bi lahko imeli nekakšna mobilna predstavništva, ki bi se lahko m, mm, premikala po posameznih državah in dosegla tudi več mest. S predsednikom Tajanjem sva se pogovarjala o tem in prosil sem ga, da bi pripravili oceno stroškov za takšen projekt in dejal je, da bo razmislil o izvedbi takšnega projekta. In še eno pripombo bi podal. Prvotno naj bi bil sam poročevalec v senci za proračun. Naj povem zakaj. Prihaja do veliko primerov nadlegovanja. Pogosto prihaja do zaslišan, zaslišan eh, prič in teh je na ducate. Vendar pa mi nismo strokovnjaki za takšne postopke. Če dokumentacija ni ustrezno strokovno pripravljena, nismo niti usposobljeni, da bi odločili o posameznem primeru. In zaradi tega potrebujemo takšne strokovne sodelavce. morda bi lahko tudi o tem razpravljalo predsedstvo na naslednjem srečanju. Tako bi lahko zadeve v prihodnje izboljšali. V vsakem primeru potrebujemo takšne strokovnjake, tako imenovane medijatorje. Komisija ima 37 takšnih eh, strokovnjakov. Jaz recimo se ne morem vsak dan ukvarjati s takšnimi zaslišanji. Prisoten bolj moram biti tudi v odboru in izvajati tudi druge dejavnosti. Kot rečeno, potrebujemo strokovnjake na tem področju. Zaradi tega sem se odpovedal vlogi poročevalca v senci, zaradi tega, ker tega ne moremo skladiti s tolikšnimi zaslišanji priči in z vsemi sestanki v okviru trialogov. pred desetimi leti je bilo 126 eh, zaseden, na katerih sem moral biti prisoten. Tako da bi poročevalcu rad eh, položil na srce, da nujno potrebujemo več eh, sodelavcev v našem parlamentu, če želimo resno upravljati svoje delo. In še ena pripomba. V predsedstvu smo govorili tudi o vprašanju angleščine. In reči moram, da sem sam še vedno prepričan, da bodo Britanci v končni fazi ostali v Evropski uniji. Po drugi strani pa se mi zdi, da bo angliščina vedno prisotna tule, čeprav bodo Britanci odšli. Mislim, da ni treba špekulirati o tem, ali bo angliščina ostala ali ne. Res je absurdno razmišljati o tem. Res je absurdno razmišljati o tem, da bi na neki točki se morali upovedati o angliščini. Hvala. Hvala. Monika Holmajer, zdaj dobi besedo. Um, Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Glede na to, da sem pristojna za vprašanje glede izgrad, pa da se dogaja kar nekaj dramatičnih vprašanj na tem področju, naj povem, da sem nedavno razpravljala s pristojnimi tudi o teh vprašanjih in da poskušamo mm, zagotoviti, da bodo informacije o proračunu na voljo čim prej, veliko prej kot do sedaj, tako da bi lahko to pravočasno upoštevati, tako da bi lahko to upoštevali tudi pri oblikovanju predlogov glede proračuna in mislim, da je to tisto, kar si zelo želi tudi naš predsednik. In um, samo želela sem povedati, da smo dosegli napra, napredek. Ampak gospod Cani, gled, glede praktikantov je treba upoštevati, da so razlike med njimi. Nekateri pridejo samo za štiri tedne in samo mm, spremljajo situacijo in si nekoliko podlegajo zadeve. Uh, Je to nekaj drugačnega kot nekdo, ki pride za nekoliko dlje časa, ki je dejansko stažist za leto in pol in de facto na to pravzaprav dela kot asistent. To je vprašanje, o katerem bo treba spregovoriti tudi z vedika plačil, kaj ti staži znotraj parlamenta so zelo različni, si kolikor vem so tudi neke izjeme, ki jih je treba upoštevati. Gre za tiste, ki recimo v okviru mm, študija prava pridejo na obisk in sploh ne smejo prejeti nobenih sredstev zaradi tega, ker prejmejo sredstva že v višini recimo več kot 1500 evrov od uh, matične ustanove. Tako da je treba upoštevati, da prihaja do razlik med njimi. Je pa situacija čisto drugačna, če gre za recimo stažiste, ki delajo res eh, dve leti in upravljajo pravo delo, so pa skopo plačani. Tako da se strinjam, treba bo najti rešitev, vendar je treba razpravljati o razlikah. Mislim, da je situacija stažistov res eh, zadeva, ki jo moramo razrešiti. Treba je razlikovati med eh, stažisti, ki pridejo za mesec ali dva, eh, mogoče tudi zaradi študija, in pa tistimi, ki so res sodelavci parlamenta. Nekateri potem tudi postanejo parlamentarni asistenti. Ne vem, ali je za to potrebno pravilo ali je za dosti etika vsakega od nas. Eh, če bomo vzpostavili še eno pravilo ali ne bomo s tem spet prispevali eh, k kompleksnosti naših pravil in zakonodaje. Mislim, da bi za to lahko poskrbel vsak od nas. Eh, se lahko mi, mi imamo tukaj moralno nalogo, da jih ustrezno plačamo, tiste, ki dejansko delajo za nas mislim, da ne potrebujemo še enega kompleksnega pravila. Trialogi pomenijo, da naši sekretarjati eh, že eh, veliko delajo in tega dela je vedno več, tako da, gospod poročevalec, mogoče bi morali proučiti tudi situacijo v sekretarjatih in upravnih ekipah posameznih odborov. Eh, Kaj ti njih res uh, zasipajo z delom, vedno več uh, je tega, ukvarjajo se z asistenti, ukvarjajo se z različnimi vprašanji. In ne smemo ovirati dobrega dela eh, sekretarjatov. Vse več je sestankov, trialogov, vse več je tudi skupnih odborov oziroma skupnih sej. In sekretarjati se včasih znajdejo v težkem položaju mislim, da bi morali biti na to pozorni. Pa še 3,9 odstotkov, to je omenil Paul Rubik, ampak eh, mislim, da se je treba ustrezno pripraviti na volitve, kajti tisti, ki ne zagovarjajo, ki ne podpirajo Evrope, eh, bodo zelo glasni. Zato moramo tudi mi se ustrezno pripraviti na komunikacijo. Za 3,9 odstotka naj bi se povečal proračun, ampak ali lahko o tem še razmislimo, mogoče 3,8. Besedo bom zdaj dal spet eh, Pavlu Rubigu, da zaključi eh, s tem delom seje, potem pa bomo nadaljevali za zaprtimi vrati. vi eh, boste potem to posredovali tudi predsedstvu oziroma jih boste prosili za eh, dokument. Eh, gospod Manka nam bo tudi pomagal. Ne moremo nam reči razpravljati brez dokumenta. In predsedniku parlamenta in pa generalnemu sekretarju moramo to povedati. Kolega Viland bo zastopal odbor za proračun in bo to lahko posredoval. Pavlo Ljubih. Eh, Rad bi se zahvalil kolegom in kolegicam in hvala tudi sekretarjatu za podporo. Razprava o proračunu za prihodnje leto je razprava, ki bo zelo podrobna. In eh, seveda sem na voljo tudi za razprave na štiri oči. Tole, kar sem podal, je res samo grob pregled. Vemo, da je proračun Evropskega parlamenta zelo podroben in eh, da številna področja ureja na zelo podroben način. Zato so tudi kolegi izpostavljali posamezne točke in ti predlogi so zelo pomembni. Prosim vas, da predloge sprejmem pa oblikujete tako, da lahko ustrezno glasujemo tudi o teh pomankljivostih, ki ste jih ugotovili. rok za predloge sprememb eh, bo na to tudi jasno določen. Naj pa opozorim, da je res velika razlika, če prihajaš iz večje države z večjim številom prebivalcev ali pa iz manjše države. Jaz recimo na lastni koži vem, da sem pristojen za delo štirih od, v štirih odborov. Moji kolegi morajo torej tudi na svoja pleča prevzeti priprave na delo v štirih odborih in eh, tudi sekretarjat eh, opravlja veliko dela, čeprav je prišlo do če dalje večje specializacije, prihaja do pomankanja sil. Zelo težko je obravnaviti veliko število različnih tem z omejenimi kadrovskimi viri, tako da bi se rad zahvalil vsem zaposlenim parlamenta, svojim asistentom in stažistom za to, da eh, lahko dosežemo tako veliko. Ali vas lahko prekinem ali morda nimamo preveč odborov. Ja, imam inski samt. Eh, ja, vsega skupaj imamo 20 odborov in če prihajaš iz države, kjer je m, mm, pet poslancev, si pristojen za lahko tudi šest odborov, tako da se je težko specializirati. In tudi, če si pristojen za samo štiri odbore, je zelo težko podrobno spremljati razprave v vseh odborih. Bi se pa rad vseeno zahvalil vsem, ki mi to vkljub vsemu omogočajo. Hvala za sodelovanje in uh, mislim, da smo vse odločitve, ki smo jih uh, v končni fazi sprejeli, bile dobro podkovane. Hvala. Hvala, gospod poročevalec. Zdaj bomo zaključili s to odprto sejo, sejo za javnost. Prekinili bomo zdaj z delom, te seje je konec. Čez tri minute pa bomo začeli s sejo za zaprtimi vrati.